demokratsko demokracijo in ta parlament je ravno glavni sedež za prihodno, bodočo, močno evropsko demokracijo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospe in gospodje. Glasovanje je tako, oprostite, razprava je tako končana. Še kratko sporočilo. Kar nekaj kolegov me je opozorilo na to. napad je bil izveden na veleposlaništvo ZDA v Bengazijo, predvsej sodelavcev veleposlaništva in veleposlanik je bil ubit. Rad bi sedaj obsodil to teroristično dejanje in izrazil sožalje organom ZDA. Hvala lepa. έναρξη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έναρξη των ψηφοφοριών Κολέγες και κολέγοι Začenja se glasovanje. Prosim za mir v dvorani. Postopkovno vprašanje, izvolite. Če lahko samo podprem to, kar je rekel naš predsednik, res izražam sožalje našim ameriškim kolegom in prijateljem, kar zadeva napad eh, na ameriško veleposlanstvo v Bengaziju, kjer je bil ubit tudi veleposlanik. Tega si ne zaslužijo. To vrstni napadi strani fundamentalistov so obsojene vredni. Hvala. Kolegice in kolegi, 4. septembra oziroma 10. septembra se pravi govornik, je prišlo do cele vrste izvedbenih ukrepov in priporočil odbora za kmetijstvo v zvezi s pravnimi akti. Podanih ni bilo nič pripomb v 24-urnem roku za nje. Tako da ta priporočila veljajo za odobrena in sprijeta, tako da bodo začela veljati tako kot piše, in pripravili bomo tudi prilogo k glasovalnemu zapisniku za danes. Hvala. Um, Postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, kot predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose ZDA bi rad na vzočnosti veleposlanika ZDA v Evropski uniji in